gospe Deli. Trajnostna mobilnost v mestih, izvolite. Madame la commissaire, mes... Draga gospa komisarka, kolegice in kolegi, 80 odstotkov ljudi bo jutri živelo v mestih, zato mora biti mobilnost pravica za vse. Ljudje potujejo za to, da gredo v službo ali za karkoli drugega. Gre za mlade, ki bodo študirali, gre za mlade, ki gredo na obisk k prijateljem ali ki gredo v kino ali pa na kakšno tekmo ali pa do zobozdravnika ali pa do zdravnika. Ampak veliko dela nas še čaka, če želimo, da bi mobilnost dejansko koristila vsem. Mobilnost še vedno ni nekaj, kar lahko izberemo. Mobilnost praktično trpimo zaradi zamaškov na cestah, zaradi onesnaženega zraka, zaradi preveč pogosto uporabljenega vozila. Mesta so bila zgrajena za avtomobile, očitno, ampak predlagam, da naredimo mesta ponovno prijazna do državljanov. Trenutno poteka konferenca COP21. Mestni promet predstavlja 25 odstotkov toplogrednih emisij toplogrednih plinov. To težnjo moramo spreobrniti, sicer bomo kot Evropska unija težko dosegli cilje, ki smo si jih zastavili do leta 2030. Tudi iz zdravstvenega vidika so zadeve problematične v letu 2015 kar 400 oseb letno umre zaradi onesnaženega zraka, tudi zaradi tega, ker vse več vozil deluje na dizel starejše osebe, otroci, nosečnice, želimo vsi, da bi oni ohranili svoja pljuča čista in nedotaknjena. Upam, da bomo poskrbeli za čist zrak v 21. stoletju, kot to zahtevajo Združeni narodi. Biti moramo tudi energetsko neodvisni. Fosilno energijo porabljamo za prometni sektor, zato smo tu bolj odvisni od diktatorskih režimov, ki prodajajo nafto. 38 odstotkov smrti vsako leto nastane v mestih in sicer v kontekstu cestnega prometa. To številko lahko zmanjšamo, če bomo manj uporabljali avtomobile. 25 milijonov evropskih gospodinstv je prekernih na področju mobilnosti, zato ker nimajo dostopa do javnega prometa ali pa ker je javni promet predrag ali pa preslabo oblikovan. Mobilnost mora postati mogoča, pa ne zgolj mogoča, temveč nujno potrebna. Če želimo spremeniti način, kako se gibljamo in potujemo, moramo upoštevati socialne, okoljske, gospodarske in demokratične standarde na področju prometa. Upoštevati moramo potrebe trenutne generacije in prihodnih generacij. Če želimo vse to doseči, pa mora Evropska unija sprejeti ambiciozne cilje. Sredi konference COP21 smo, zato bi morali energetsko učinkovitost postaviti v samo središče politike mobilnosti v mestih. Končno moramo nehati uporabljati dizelsko gorivo, v mestnih središčih bi morali prepovedati uporabo vozil in sicer do leta 2050 potrebujemo čiste načine prevoza, kot so naprimer tramvaj, kolo in tako naprej. S tem bomo tudi oblikovali nova delovna mesta. Poskrbeti je treba tudi za intermodalni promet, da se bodo lahko posamezniki neovirano premikali iz različnih načinov prevoza, z železnic na ceste, z vode na železnico in tako naprej. Vse vrste lobistov nas obkroža, da ne omenjam sploh lobistov iz avtomobilske industrije, lobistov, ki zahtevajo, da se ohrani status quo. Smo pa seveda tudi mi odgovorni, tisto, kar potrebujemo, je ambiciozna zakonodaja. Če resnično želimo, da bi komisija, vaša komisija, gospa komisarka, bila komisija zadnje priložnosti, kot je rekel že gospod Juncker. Evropejci in evropejke imajo velika pričakovanja od nas, od nas pričakujejo, da napredujemo, zato predlagam, da jih ne razočaramo. Mobilnost v mestih je ključnega pomena. Brez mobilnosti v mestih ne bomo nikoli zagotovili, da je prometni sektor prednosten. Hvala lepa, gospa Bulc. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, gospa Deli. Poročilo, ki ga danes obravnavamo, je plot eh, intenzivnega in plodnega dela. Je obsežno, navdihujoče poročilo in v glavnem v skladu za striščem komisije. Zahvaljujem se poročevalki, poročevalcem v senci in vsem drugim, ki so sodelovali pri pripravi poročila. 500 predlogov sprememb dokazuje, koliko prizadevanj in idej je šlo v to poročilo. Poročilo Govori o tem, da so mesta vedno bolj pomembna, kajti vedno več nas živi v mestih. 80 odstotkov evropejcev živi v, urba, v urbanih področjih. Zato je jasno, da se moramo tam soočiti z velikimi izzivi. Prometni zamaški, varnost na cesti, dostop do mobilnosti, nesnaženost zraka, CO2. In tako naprej. Poročilo govori o vseh teh problemih in predlaga rešitve, ki so izvedljive. Ne bom omenjala vseh. Omenila bom samo tri, ki se mi zdijo izredno pomembne v tem trenutku. Najprej. Eh, trajnostni načrti urbane oziroma mestne mobilnosti. To je zelo uporaben inštrument, ki kaže na to, da lahko prostovoljni inštrumenti zelo dobro delujejo. To je spodbudno pri naših prizadevanjih, da bi podpirali mesta pri izmenjavi najboljših praks in smernic. Ko se boste vrnili v vaša volilna okrožja, prosim, pomagajte komisiji pri, primoci, pri promociji teh. Potem pametni prometni sistemi. Verjetno veste, da ima komisija platformo za podjetniške ideje. Namen te je, da bi kar se da hitro vzpostavili CTS eh, po vsej Evropi in na, koordina, na koordiniran način. Od tega bi imeli eh, državljani velike koristi in uh, poročilo ugotavlja, kakšne prednosti prinaša digitalizacija za mestno logistiko in za um, trajnostno mobilnost. To je tudi moja prednostna naloga. Tretje področje. Investicije in inovacije. To je bistvenega pomena za rast in pa za poslovanje. Skupaj moramo razmisliti o tem, kako lahko pomagamo mestom pri ujanju naložb. Naložbe lahko podprejo mesta in trajnostni razvoj. Vaše poročilo govori o tem, da investicije v mesta predstavljajo zelo velike možnosti. Predstavljati se recimo, kaj vse ponuja eh, ideja dekarbonizacije prometa. Eh, o tem več ne smemo razmisliti samo v samo kot o strošku, ampak kot o naložbi. Investicije v mestni promet se bodo obrestovale in prispevale bodo uh, k agendi za rast in pa za poslovanje. Uh, v tem kontekstu je pomen tudi uh, eh, EFSI. Uh, Mobilnost je izredno obširna tema, spoštovani kolegi. Lahko bi govorila še o drugih vidikih, eh, deljeno gospodarstvo, aktivna mobilnost, kohezijski skladi, multimodalnost, varnost in tako naprej. Ampak eh, čaka nas eh, zanimiva razprava, veselim se vaših pripomb in za veseljem se bom na koncu odzvala na vaše pripombe. Definitivno. V imenu odbora Evi bi morala govoriti gospa Evi, ampak je žal ni v dvorani. Nadaljujemo z govorniki v imenu političnih skupin ELS, gospa Virkunen. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Res je, mesta morajo investirati v tekoč promet. To je pomembno za okolje, za gospodarstvo in za naše državljane. rekoč učinkovit promet nam lahko prihrani veliko časa in denarja. V prihodnosti bodo morali državljani izkoristiti vse možnosti eh, prometa, avtomobile, železnice, eh, pešačenje, kolesa, veliko možnosti tukaj obstaja. Naši stranki je pomembno, da se mesta odločijo za tiste rešitve, ki najbolje delujejo v njihovem okolju um, z veseljem sem prisluhnila prednostnim nalogam komisije. Mislim, da gre v pravilno smer, zlasti digitalizacija je tukaj pomembna, potem tudi um, del, delitev avtomobilov in pa nove storitve, ki so uporabnikom prijazne, recimo Uber in druge tehnologije. Uh, kaj ti so okolju prijazne? Hvala lepa, gospa Anderson, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropska unija mora razmisliti o različnosti naših mest in primestnih območij, ko razpravljamo o zakonodaji. To je dobro poročilo, ki upošteva prometne vidike, različne probleme, s katerimi se soočajo državljani po vsej Evropi, ki živijo v različnih urbanih okoljih. Vesela sem, da se eh, osredotoča tudi na inovacije na področju uh, tovora. Um, Emisije iz mest zelo veliko prispevajo kot obogrednim plinom, zato nujno potrebujemo trajnostno mobilnost. Um, kar se tiče cestne varnosti, pozdravljam, da poročilo poziva k uh, ukrepom uh, za uravnavanje hitrosti, um, ehm, predvideva tudi um, določene sankcije. Cestni, cestna varnost je še vedno zelo velik problem. Veliko, pešcev in kolesarjev umre v prometnih nesrečah vsako leto. Mesta so pogosto um, uh, tista, kjer se koncentrirajo razlike med revnimi in pa bogatimi. Poročilo podarja pomen socialnih in pa okoljskih prednosti, eh, kajti trajnostna mesta nam lahko pomagajo pri zaposlovanju, pri odpravljanju eh, socialnih eh, neenakosti. Pozivam vse poslance naj glasujejo za predlog spremembe, ki govori o tem, da je treba odpraviti subvencije fosilnemu gorivu. Prosim, da glasujete vsi za ta predlog spremembe. Hvala lepa, gospod Tošenovski, za minuto. Jako bývalý primátor. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, spoštovana komisarka, kot nekdani župan velikega mesta in uh, kasneje um, glavarja regije, imam velike izkušnje na področju mestne mobilnosti. Sem v stiku z številnimi predstavniki mest uh, iz celotne Evrope. Vem, da ima vsako mesto svoje zgodovinske posebnosti in uh, določene uh, potrebe za gospe poročevalke, za upravljeno delo in za to, da je upoštevala nekatere izmed naših pripomb. Vendar pa še vedno um, imam določene dvome pri trajnostni mobilnosti v mestih, zlasti, ko gre za dizelska goriga v avtomobilih, recimo.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 za vas. Ali se vi zauzemate za prepoved dizelskih motorjev? Gospa komisarka je rekla, da bi morali v mestih poskrbeti tudi za bolj čist prevoz. Gospod Tošanovski. Votre mikro, monsieur. Mikrofon, kolega. Mikro. Mikrofon, prosím, pritisnite na gumb. Určite souhlasím, že potreba udržiteľný... Um, ehm, hvala lepa. Prav gotovo se strinjam, da potrebujemo trajnostni mestni promet. Mobilnost je izredno pomembna, ampak prepove določene oblike motorjev ni rešitev za, promo, za promet. Dekarbonizacija lahko lahko poteka na različne načine. Tukaj je veliko inovacij. Ne vemo, kaj se bo zgodilo čez eh, nekaj let na, v avtomobilskem sektorju, na trgu avtomobilov. Tako da sem optimističen, ko gre za znanstveni napredek. Hvala lepa, gospod Van Miltenburg, za minuto. Eh, Hvala lepa. Gospa predsedujoča, vsako mesto v Evropi ima svoje posebnosti, zato moramo tukaj obrati lokalni pristop. Evropska unija pa mora tukaj narekovati smer. Ne na zadnje gre za okolje in za podnebje, za tokove prometa. Mesta morajo med seboj izmenjavati izkušnje. Samo na ta način bomo imeli pametna, pametne prometne sisteme potrebujemo čisto, um, torej čist promet, recimo uh, elektriziran promet. Uh, vem pa za še bolj poceni možnost, recimo kolo. Številni ljudje za majhne razdalje vzamejo avto v Nemčiji, ampak na nizozemskem pa se prej odločijo za kolo. To je bolje za vaše zdravje, to je bolje za um, okolje, tako da se moramo zauzeti za takšno trajnostno mobilnost. Hvala lepa, gospa Kilonen. Arvoisa puhemies, kaupunkiliikenne aiheuttaa. Hvala lepa. Promet pouzroči približno četrtino toplogrednih plinov in uh, tudi torej CO2 in pa tudi številne druge toplogredne pline. Eh, to je um, zelo zastrašujoča statistika. Žalosti me, da vse politične skupine niso pripravljene tukaj zastaviti jasnih ciljev. Subsidijarnost je sicer pomemben pomembno načelo, ampak pogosto se ljudje skrivajo za načelom subsidijarnosti, ko ne želijo ukrepati. Avtomobilski promet povzroča največ eh, onesnaženja zraka, nesreč, eh, prometnih zamaškov, ampak nažalost ima posvečeno mesto na altarju eh, evropskih državljanov in to je škodljivo za sobivanje in za zdravje naših državljanov. Upam, da je komisija pripravljena tukaj konkretno ukrepati. Hvala lepa, gospod Vojt, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V utemelitvi ste zapisali, da je treba vplivati na države članice, naj iz ceste promet prestavijo na tirnice in pa na vodo. Ampak Eh, nimamo razvitega koncepta za to. Številna mesta v Evropi so dosegljiva po vodni poti, zato bi lahko tukaj razpremenili um, ehm, recimo uh, tovorni promet. Tudi pri železnici se dogaja pogosto ravno obratno. Pogosto potniški promet se prestavlja iz železni spet na ceste, kar je dodatno obremenitev voznikov, okolja in varnosti v prometu. Zato bi morali razviti, bolj razviti ta koncept, ki je sicer dober. Hvala lepa, gospod Vandekam, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. No, mislim, da je danes že javna skrivnost, da je bil porod tega poročila izredno težaven. Poročevalka je skupina zelenih in zeleni imajo specifične ideje o urbani mobilnosti in razvoju. Glavna, eh, glavno načelo, ki nas je vodilo pri pogajanjih, je bilo vedno subsidijarnost kaj naj Evropa nalaga mestom. Eh, ko smo pripravljali to poročilo, smo veliko razpravljali tudi o načelu subsidijarnosti. Gospa predsedujoča, res je, potrebujemo inovacije, mesta mora postati či, eh, bolj čista, Um, ampak ne bo nam uspelo brez avtomobilov, zlasti to velja za primestna območja. No, ampak vseeno, sedaj imamo to poročilo na lasno pobudo, tako da želim poročevalke veliko uspeha. Hvala lepa, gospa Vodalon Bonfo, minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Mobilnost v mestih je eden od izzivov v 21. stoletjih, ker je na presečišču ekologije, gospodarstva in sociale. To so tri pomembne razsežnosti za trajnostno mobilnost. Trajnostna mobilnost nam bo pomagala tudi v boju proti podnebnem spremembam in segrevanju ozračja. Vemo, da se vse več ljudi seli v mesta, na stotine tisoče oseb letno umre zaradi atmosferske onesnaženosti, poskrbeti moramo za manjše emisije CO2. Trajnostna mobilnost bi morala biti prednostna politika Evropske unije. Prosim vas, da podprete predlog spremembe številka ena, zato da se odpravijo subvencije za dizel in da se preide na bolj čista goriva. Boriti se je treba proti socialne izključenosti, zahtevamo tudi, da se zagotovi ustrezna teritorijalna kohezija. Upam, da bomo uspeli izpostaviti tudi socialno razsežnost pri tem poročilu, čeprav so nekateri predlogi sprememb s tem v zvezi ostali blokirani v odboru. Hvala lepa, gospod Zotovski, za minuto. Komisar gospa predsedujoča, gospa komisarka. Življenje v mestih ima svoje slabosti no, eh, in eh, prometni problemi eh, so ena izmed slabosti. Prometni zamaški, žrtve prometnih nesreč, neprijazna infrastruktura. V marsikdo izmed nas to izkusi vsak dan. In težko si je predstavljati situacijo, kjer bi vsi ti problemi izginili. Lahko pa jih omilimo uh, z dobrim omrežjem javnega prometa, lahko bolje uporabimo tudi tramvaje ali pa železnico. To so dobre rešitve, ne smemo pa pozabiti na druge udeležence v prometu, torej na pešce, na kolesarje, ki bi morali biti bolje zaščiteni v urbanih območjih. To poročilo vsebuje številne dobre predloge, vendar pa se ne morem strinjati s takšno enostransko obravnavo voznikov. Eh, tudi druge odeležence prometa treba upoštevati. Hvala lepa, gospod Piper. Hvala lepa, gospa komisarka, gospa predsedujoča, seveda je mestna mobilnost eh, pomembna tema v evropskih programih pri izmenjavi najboljših praks in tako naprej. To je zelo pomembna tema, ki jo ki jo tukaj obravnavamo. Eh, no, ehm, poročilo obravnava emisije CO2. Eh, dobro, o tem je treba razpravljati, ampak ehm, ne nujno pri tem poročilu. Tudi svet v Luksemburgu ni ehm, um, padlo na pamet nič boljšega, kot da skliče kolesarski svet za ne vem kolikimi udeleženci, ali res nimamo tukaj drugih možnosti. Uh, komisija je podala nekaj dobrih predlogov, recimo premik. Uh, prometa na železnice, na vodne poti, ampak ostane pa nam eh, ta nedelja brez avtomobilov, eh, kvote kolesarjev in tako naprej. Namesto nedelj brez eh, kolesarjev bi se morali bolje pobrigati za mestno infrastrukturo, namesto voznikov kvotov pa pozivam, da več pozornosti tukaj namenite kvotam beguncev.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 V Evropski uniji smo pripravili belo knjigo na to temo, v parlamentu smo pripravili poročilo na to belo knjigo, trenutno pa razpravljamo o poročilu o mobilnosti v mestih. Kolegice in kolegi, šest mesecev sem bila članica splošnega sveta v Bukarešti in ugotovila sem, da v tej četrti svetovni revoluciji naše mesto ne bo dolgo preživelo, če ne bomo zagotovili zdravja ljudi in varnega ter čistega okolja. Poskrbeti moramo tudi za trajnostno mobilnost. Kot evropska poslanka sem se zauzemala za bolj učinkovito upravljanje s, pomre, s prometnim omrežjem. Želim si, da bi bile logistične storitve bolj učinkovite, da bi se spodbujal javni prevoz, državljani bi tudi morali biti obveščeni o možnostih alternativnih načinov prevoza. Hvala lepa, gospa. Sedaj pa prehajamo na postopek pritegnite pozornost. Predsedujoče, deset se vas je prijavila, gospa Montero. Hvala lepa. Mislim, da je dobro, da spodbujamo vse vključujoče programe mestne mobilnosti in manj onesnažen mestni promet. Nove oblike mobilnosti, ki temelijo na deljenem gospodarstvu, morajo dobiti določen zagon. Vendar pa moram povedati, da se ne strinjam z nekaterimi predlogi, eh, ki so bili tukaj podani, recimo kvote kolesarjev in eh, spoh dejstvo, da želimo ljudi siliti v to, naj uporabljajo kolesa. Govorite o pregonu avtomobilov iz mest, ampak številna mesta nima alternativnih rešitev. Potrebujemo uravnoteženo politiko mestne mobilnosti, ki ne bo dajala prednosti ne eni, ne drugi obliki prometa in ki bo tudi spoštovala načelo subsidijarnosti. Mobilnost mora ostati v rokah lokalnih oblasti, to mora ostati v njihovi izključni pristojnosti. Čas vam je stekel, gospod Kaputo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zdravstveno, socialno, podnebno stanje je res urgentno. Evropska unija je vodilna trenutno v Parizu na konferenci COP21. Ampak problem je v tem, da evropski proizvajalci vozil manipulirajo z evropsko zakonodajo. Doživeli smo škandal Volkswagen. Komisija se je odzvala na težave, ki so se pojavile, zlasti pri Euro 6 zahtevati bi morali, da odpravijo vse tista, vsa tista vozila izvoznega parka, ki pravzaprav oddajajo več kot dvakrat dovoljeno stopnjo emisij. Potrebujemo ustrezen zakonodajni okvir, tako da bomo lahko tudi izpolnili svoje ambiciozne cilje. S tem pa bomo zaščitili podnebje, zdravje ljudi in jim zagotovili tudi veliko bolj kakovostno življenje. Trajnostna mobilnost v mestih je ključnega pomena, tudi če želimo zmanjšati podnebne spremembe. Hvala, gospod Kelly. Še Kelly? En minut. Gospod Kelly, minuta. Eh, eh, Hvala lepa. Poteka COP21 in vesel sem, da bom sam tam zastopal Evropski parlament naslednji teden. Današnje razprave so zelo relevantne. Najprej smo imeli pomembno razpravo o krožnem gospodarstvu, sedaj pa razpravljamo o trajnostni mobilnosti v mestih. No seveda, 80% eh, živi eh, v mestu, zato je to zelo aktualna tema. Mesta se vedno bolj zavedajo potrebe po tem, da je treba čim bolj razogleni, um, dekarbonizirati mesta. Um, tukaj želim pohvaliti določene mestne svetove eh, mest na Irskem, ki so naredili veliko na področju kolesarskih stez, eh, zmanjševanja prometnih eh, zamaškov, prometne infrastrukture. Torej ne smemo dovoliti, da bi, mesta prevzem, da bi promet prevzemal mesta, vrniti jih moramo našim državljanom, tako da bi imeli dobro kvaliteto življenja. Hvala lepa, gospod Marijas. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Načrti za trajnostno mobilnost so povezani z javnim prevozom. Kmalo bo 80 odstotkov ljudi živelo v mestih in 30 odstotkov resnih prometnih nesreč se zgodi v mestih. Zato moramo zagotoviti dostopnost za ljudi, da bodo lahko prišli do delovnih mest, zagotoviti pa moramo tudi varno mobilnost. Obenem moramo biti bolj učinkoviti. Naši prometni sistemi morajo biti bolj energetsko učinkoviti. Evropska unija se bo morala posvetiti temu, da bo zagotovila finančno podporo za lokalne oblasti, zato da bomo lahko zmogli te napore. 40 odstotkov izpustov CO2 prihaja iz prometa. Zastaviti si bomo morali cilje, da bomo to zmanjšali. Hvala, gospa Sehnalova. Oui. Oui. Beseda je vaša, izvolite, gospa. Pani, eh, děkuji za slovo, paní předsedající. Váže... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, kolegice in kolegi. Na začetku se želim zahvaliti poročevalke in poročevalcem v senci. Ključ do rešitve teh eh, dolgoročnih problemov je boljša organizacija. Bolje moramo organizirati mestni prevoz, še posebej, kar zadeva povezave med mestom in okolico. Dober občinski prevoz bo nekaj, kar bomo potrebovali vsi, seveda se moramo posvečati tudi razvoju novih tehnologij in telematike. Naslednji problem je zaščita najbolj ranljivih udeležencev prometa. Potrebujemo dobro infrastrukturo za nje, zato da lahko poskrbimo za vse. Hvala. In hvala lepa, gospa Petir, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ponosna sem, ker sem sodelovala v organizaciji prvega dneva brez vozil na Hrvaškem pred 15 leti. S tem smo uspeli tudi zmanjšati število vozil v mestnih središčih, spodbudili smo uporabo javnega prevoza. Ampak kljub evropskim spodbudam je sektor javnega prevoza še vedno sektor, kjer emisije toplogrednih plinov rastejo. Državljani pričakujejo od nas veliko več. Čez 15 let naj bi kar 80 odstotkov državljanov živelo v mestih. To je seveda slabo za samo kakovost življenja v mestih. Še vedno se v kontekstu prometa večinoma uporabljajo osebna vozila, zaradi česar prihaja do številnih prometnih nesreč in do zastojev. Spremeniti je treba mestni promet. Tisto, kar potrebujemo, je v učinkovit mestni prevoz, tudi energetsko učinkovit prevoz. Predvsem bi morala vozila v javnem prometu temeljiti na nizkogličnih rešitvah. Hvala. Hvala lepa, gospa Müller. Gospa predsedujoča, pozdravljam poročilo o trajnostni mobilnosti v mestih. Navaja glavne izzive, ki jih imamo na poti do trajnostnega mobilnega sistema v digitalnem času. Zelo pomembno je ločevati in upoštevati lokalne različnosti. Ne smemo izbrati pristopa od zgoraj na vzdolj, ne, več moramo dati možnosti lokalnim oblastem. Izmenjava najboljših praks je lahko zelo koristna. Na evropski ravni moramo ponuditi tudi kratkoročne rešitve, naprimer kako bi bile lahko videti standardi za pripravo podatkov, zato da bodo lahko ponudniki storitev in infrastrukture dobili dostop do potrebnih podatkov, obenem pa moramo zagotoviti seveda varnost podatkov. Upam, da bo to poročilo spodbuda za to, da bomo zagotovili elektromobilnost in da bomo zagotovili tudi večjo uporabo električnih avtobusov. Hvala, gospod Šuš

skrajni čas je da bolje izkoristimo ta spoznanja za oblikovanje učinkovitejših politik tudi pri spodbujanju trajne mobilnosti v mestih. Ja. avto umira oziroma ubija naša mesta. leta dvainsedemdeset je to rekel socialdemokrat gospod Fogel. Tudi, če bodo vsi avtomobili električni in bo energija prihajala iz obnovljivih virov energije, bomo še vedno morili, kajti veliko hektarjev se izgublja zaradi tega, ker gradimo ceste. 8. oktobra je 28 ministrov za promet v Evropski uniji sklenilo načrt s kolesi. Tudi nemški minister za promet je dvignil svojo roko. V poročilu je zapisano, da bi morali več kot ali da bi lahko več kot polovico tovornega prometa prevažati s kolesi. Predstavljajte si, kaj bi se zgodilo v Parizu, Londonu in tako naprej, če ne bi bilo več tovornjakov. To bi bila lepa vizija. Kaj boste storili vi za to, gospa komisarka? Šogo. Hvala lepa, gospod Kramer. Gospod Šogar. Figyelembe véve a bizottság felmérését, mely... Hvala lepa. Če upoštevamo raziskavo komisije, ki navaja, da so urbana območja odgovorna za 32 odstotkov izpustov CO2, potem lahko rečemo, da brez dodatnih ukrepov ne bomo izšli iz krize. Razvoj urbane mobilnosti mora biti pomemben korak pri boju proti podnebnim spremembam. Zato je zelo pomembno, da načine prevoza uskladimo z načeli trajnostnega razvoja. Upoštevati moramo tudi vpliv prometa na okolje in na družbo. Komisija in države članice morajo spodbujati dobro preizkušene prakse trajnostne mobilnosti v mestih. Zagotoviti je treba sisteme javnega naročanja, ki bodo bolj upoštevali okoljske zaveze. Hvala. Hvala lepa. S tem smo zaključili s postopkom pritegnite vzornost predsedojoče. Gospa Bulc. Hvala lepa, gospod predsedujoča kolegice in kolegi, drage poslanke in poslanci. Hvala za vaše komentarje in tudi za nekaj vprašanj, ki ste jih zastavili. Naj vam povem več o tem, kaj bomo storili v prihodnosti. Vsi se vedno bolj zavedamo več dimenzionalnih izzivov, ki, jo, ki jih predstavlja mobilnost v mestih. Leta 2010 je v Beli knjigi komisija predstavila cilj konkurenčne in z sredstvi učinkovite mobilnosti v mestih. Kasneje smo to podrobno opredelili. Vaše poročilo pa zagotavlja nov zagon za izvajanje tega svežnja. Z vašo pomočjo bo komisija naredila še več na tem področju, kjer lahko Evropska unija zagotovi dodano vrednost. Seveda pa je treba spoštovati načela subsidijarnosti načrtujemo predvsem bolj celovit pristop k pametnim in trajnostnim mestom. Mesta in industrijo bomo podpirali tako, da bomo zagotovili trge, kjer jih bomo mogoče trgovati z rešitvami. Zagotovili bomo tudi možnosti za preizkuse v realnem življenju. Mestom bomo pomagali združevati zasebne in javne finance, naprimer iz uh, sklada EFSI. Nekdo je omenjal platforme za izmenjavo uh, dobrih praks. To je zelo dobro. Zdaj pa se bom neposredno odzvala na nekatere komentarje in vprašanja. Tovor, res je, sama to podpiram. V Beli knjigi 2011 že govorimo o mestni logistiki brez izpustov do leta 2030. Zelena logistika v mestih je torej nekaj, o čemer prav gotovo razmišljamo. Drugo vprašanje je bilo v zvezi z varnostjo na cestah. To je zelo pomembno, še posebej za najbolj ranljive udeležence v prometu. Storili smo že veliko, ampak v bistvu vsak dan pritiskamo na države članice naj storijo več. Sodelujemo s tistimi, ki so po statističnih podatkih najslabše države članice. Neposredno sodelujemo z deležniki v teh državah, zato da bi se čim bolj približali ničli, kar zadeva smrtne žrtve. Kolesa, gospod Kramer, jih je omenil pa tudi nekateri drugi kolegice in kolegi, to je pomemben element eh, zelenih rešitev na področju prevoza tovora. O tej temi bomo še govorili, prav tako bomo razmislili tudi o možnosti, kako bi lahko to podprli v prihodnosti. Bilo je tudi nekaj vprašanj ali komentarjev v zvezi z dizelskimi motorji. Izboljšati moramo sistem, ki omogoča, da so avtomobili na trgu, torej sistem homologacije. Potrebujemo boljši nadzor nad preizkusi vozil, preizkusni organi morajo biti bolj neodvisni in bolj strokovni. To podpiram tudi, kar zadeva realne pogoje vožnje pri preizkusih. Elektrifikacija prometa se bo nadaljevala in prav gotovo bo zagotovila želene rezultate. Kar zadeva dviganje zavesti. Komisija spodbuja multimodalnost in eh, to v okviru kampanje storite tisto, kar je treba. Torej, da bi kombinirali kolesa, hojo in tudi javni prevoz. To je tista pot naprej za vse. Na hitro se želim še obrniti na komentar o kolesarjenju. To ima zelo veliko prednosti na področju zdravja, na področju prometnih zastojev dobro pa vpliva tudi na industrijo. Zato pozdravljam izjavo sveta in v okviru svojega mandata bomo storili vse, da to podpremo. Na koncu želim še povedati par besed o temi nasploh. Vlade morajo biti zavezane k temu, zato da bodo naša mesta pametna, dobro povezana in zelena. Komisija je pripravljena podpreti pojav novih zamisli v okviru našega mandata, seveda. Deležniki lahko zagotovijo kakovostno delovno mesta in spodbujajo tudi blaginjo. Hvala še enkrat za to poročilo. Leto 2016 je v mojem portfelju leto za razobličenje. Prepričana sem, da bomo veliko govorili tudi o mobilnosti v mestih. Računam na vašo pomoč in veselim se že tega, da bo naš planet v prihodnosti še lepši, kot je danes. Hvala. Hvala lepa za zaključek še gospod Deli. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nekaj predlogov kolegov iz ZLS e bi rada popravila. Naj vam povem, da v poročilu nikjer ne piše prepoved vozil piše prepoved vozil v mestnih središčih, predvsem vozil, ki uporabljajo konvencionalna goriva, kot piše v beli knjigi, ki jo je podprl tudi kolega Van de Kamp. Tako da ne govorite, da v poročilu piše nekaj, kar tam ne piše, preverite dejstva. V tem poročilu omenjamo ključne ambiciozne cilje, ko gre za uporabo koles v mestih do leta 2025. Podvojiti je treba javno prometno mrežo do leta 2030, oblikovati moramo Evropski dan koles, spodbujati dneve brez vozil, potrebujemo tudi načrte za trajnostno mobilnost v mestih. Omejiti je treba hitrost v mestih. S tem se bo omejilo tudi število smrtnih žrtev na cest. Poskrbeti je treba tudi za ustrezno sobivanje vseh voznikov, kolesarjev in pešcev. Ulagati je treba v urbano mobilnost. Pomemben je Junkerjev načrt, pomemben je EFSI, pomembne so eurovinjete. Spodbujati moramo nove prakse, spodbujati moramo pametne prometne rešitve, naprimer so uporabo vozil in tako naprej, ampak vse to ne bo možno brez ustrezne spremembe zakonodaje o kakovosti zraka. Vse predolgo so države članice, tudi moje, predmet sodnega pregona, zato ker ne spoštujejo omejitev. Žrtve pa so seveda evropski državljani in državljanke. To so tisti, ki so tudi žrtve goljufi pri dizelskih motorjih. Gospa komisarka, vse te stvari bo treba nujno še enkrat preveriti, pregledati, da zagotovimo več učinkovitosti, to bo koristilo zdravju državljanov, pa tudi našega celotnega planeta. Hvala, gospod Deli. Razprava je zaključena. Glasovanje bo potekalo čez nekaj minut ob 19. uri za 3.